ena politična skupina ali vsaj 40 poslancev. Hvala. Zdaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Prva točka na dnevnem redu. Gospod Karver. Oh, thank you, Mr. President. Mr. President, I wrote... Najlepša hvala. Pisal sem predsedniku Šulcu 4. februarja leta so zelo pomembni zadevi in nisem dobil niti potrditve, niti odgovora. Uh, vem, da Potekajo podobni pogovori tudi s kolegi v različnih skupinah. Prosim, da pred 751 eh, pričami spremete to pismo in ga posredujete uradu gospoda Šulca. Hvala. Tako, najprej poročilo Jaslovjecka. Protokol k sporazumu med Evropsko unijo in Švico o prostem pretoku oseb. No. We'll move to the vote. soltanto oh. per eh, ricordare che il premio... Potio samo opozoriti na to da je Šimon Perez um, um, včeraj imel srč, možgansko kap uh, in um, mislim, da mu moramo zaželiti vse najboljše. Speram cu toții în acest lucru. So, trecem la... Ja, mislim, da se vsi strinjamo s slišanim. Zdaj pa poročilo Jaslovjecka, protokol k sporazumu med EU in Švico, poimensko glasovanje, glasujemo. Votul este desk. Glasujemo. Konec glasovanja. Exactly, adoptat. Sprijeto. Portul Šogor. Sledi poročilo Šogor. Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje. Glasujemo. Poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Raportul Belet, cerințe tehnice. Naslednje je poročilo Pelet, tehnični predpisi za plovila namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh. Besedilo bo dokončno sprejeto skladno z dogovorom med parlamentom in svetom. Sedaj pa poročilo Lambsdorff, sporozum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in državami Južnoafriške razvojne skupnosti. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Zdaj pa sporozum o izvajanju konvencije o delu na področju ribolova. Prosim. Izvolite, predsedovka. Hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se vsem, vsem kolegom in kolegicam, ki so z mano sodelovali pri pripravi te resolucije. Čas je, da Evropski parlament sprejme stališče glede socialnega dialoga v Evropski uniji in da podpre eh, Evropo v boju za boljše pogoje za delavce v ribištvu po vsem svetu. Priznati moramo njihovo pravico do eh, dostojnega plačila, dostojnega dela in ustreznega časa za počitek. Države članice ne bi smele odlašati pri sprejemu konvencije eh, ILO, kajti sicer bomo priča še nadaljnemu poslabševanju delovnih pogojev za moške in ženske, ki delajo v tem sektorju. Prepričana sem, da bo danes velika večina podprla eh, ribiče in eh, boljše socialne razmere za nje. Najlepša hvala. Glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa nadaljujemo s poročilom o zadnjih dogodkih na Poljskem. Najprej imamo predlog resolucije eh, strani skupine e NF. Eh, glasujemo poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. zavrnjen. Zdaj pa glasujemo o predlogu resolucije petih poslanskih skupin. Tretji člen v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Četrti člen, prvotno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Šesti člen, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Sedmi člen, glasujemo poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Osmi člen v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejet. Po osmem členu predlog spremembe 3 glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 4 poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 5, poemensko, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 6, poemensko, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Navedek dve, prvotno besedilo, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. Navedek 12, kdo je za, proti, zdržani, sprijet sprejet. Navedek 13, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Uvodna izjava A v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Uvodna izjava C v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava H, kdo je za, proti, sprejet. Uvodna izjava prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava K, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Uvodna izjava dvojni V, predlog spremembe 1, po imensko glasovanje glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa še prvotno besedilo, ponovno poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Prelog spremembe 2, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrnjen. Uvodna izjava z v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani. Mislim, da bo potrebno preveriti. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrnjen. Zdaj pa celotna resolucija, glasujemo poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa nadaljujemo s poročilom Kastaldo. Gospod Kastaldo, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hotel sem se še enkrat zahvaliti poročalcem Senci za odlično delo, ki smo ga opravili pri pripravi tega poročila. Naša ambicija je bila eh, spodbuditi eh, sodelovanje z našim najpomembnejšim partnerjem na tej sredozemski obali. Predvsem je to tudi signal tunizijskemu prebivalstvu in civilni družbi za vse napore v zadnjih letih. Služili so si Nobelovo nagrado za mir. In mi moramo izkazati to solidarnost in predvsem ravnati daljnovidno. Hvala. Hvala lepa. Člen 27, prvi del. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprijet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Člen 31 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. 34. člen v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet vzdržani. Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Člen 43 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Člen 50 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 61, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, zdržani sprejet, drugi del, poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Člen 62 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Člen 63, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Člen 64 poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Uvodna izjava M. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Zdaj pa celotna resolucija. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitke poročevalcu. Zdaj pa sledi poročilo Balaš. Socialni dumping v Evropski uniji. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjen. Prvi člen v treh delih. Poimensko glasovanje, najprej prvi del, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejete. Drugi del, glasujte, prosim. konec glasovanja, sprejet. Tretji del, glasujte prosim. Konec glasovanja, sprejet. Drugi člen, v dveh delih, poimensko glasovanje za prvi del, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Sedmi člen, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Osmi člen, dva dela, poimensko glasovanje. Najprej za prvi del glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. Drugi del glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet člen 11, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Prosim, če glasujete. Konec glasovanja zavrnjen. 13. člen v dveh delih, prvi del poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 15. člen poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. 18. člen v šestih delih. Vse poimensko. Prvi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. Drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. Tretji del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Četrti del, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Peti del, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Šesti del, glasujte, prosim. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 22. člen v treh delih poimensko. Prvi del. Glasujte, prosim. Votul jeste enkis. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujte, prosim. Votul este închis. Konec glasovanja. Sprejet tretji del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 24. člen v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. 25. člen v dveh delih, poimensko, prvi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. Drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 28. člen v dveh delih, poimensko. Prvi del, glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejet. Drugi del, kdo je, eh, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 29. člen, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Preverjamo. Glasujte, prosim. Preverjamo 29. člen. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 30. člen. Kdo je za? Proti? Zdržani? zavrnjen. Tudi to lahko preverimo. Mislim, da bo enaka večina. Ampak vendarle, glasujte, prosim, za preverjanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Člen 31 v štirih delih poimensko. Prvi del glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejet drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja.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 Konec glasovanja. Sprejet. Člen 37. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Člen 44. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Člen 48 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. Drugi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen člen 49 glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Člen 51 poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejet. 52. člen v petih delih vse poimensko. Prvi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del. Kdo, eh, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Četrti del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet peti del, plesujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 53. člen v dveh delih, prvi del kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Drugi del, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 54. člen poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 56. člen v dveh delih poimensko. Prvi del glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. Drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. 57. člen. Poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. 59. člen. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo o členu 59. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. Uvodna izjava A v dveh delih, poimensko, prvi del, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. Drugi del, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. Uvodna izjava D v uvodna izjava P, ne, predsedujoči se popravlja, uvodna izjava D v dveh delih poimensko glasujemo. Prvi del glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Uvodna izjava P v treh delih. Glasujemo poimensko. Prvi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tretji del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Uvodna izjava AA. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? uvodna izjava AD v dveh delih, poimensko glasovanje, prvi del, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del, glasujte, prosim. Konec glasovanja sprijet. Zdaj pa glasujemo o celotni resoluciji, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitke gospodu Balasu.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 predsedujoči spoštovani poslanci in poslanke pred glasovanjem in med razpravo o stanju v uniji se je zgodilo nekaj incidentov in videli smo te incidente eh, v dvorani, ne na galeriji za obiskovalce. Tam pa, čeprav je bil na galeriji Eh, ruski ambasador v Evropski uniji. Ne vem, ali je prav, da nek, neka taka oseba eh, prisustuje našim razpravam. Mislim, da je to nespremljivo in da se to v prihodnje ne bi smelo ponoviti. Osebno zaradi uh, glasovanja nisem uspel gledati tako visoko, tako da nisem videl ničesar. Ampak smo si zabeležili. There is another. Dobro, še dve postopkovni zadevi. Gospod predsednik, želel bi spregovoriti o glasovanju, o poročilu, o katerem smo ravno kar glasovali. Sem poročevalec, rad bi se zahvalil poročevalcem v senci za odlično delo. Dolgo je trajalo eh, in veliko nas je stalo, ampak odlično smo se odrezali. In s svojim glasom je parlament zdaj povedal, da želi socialni napredek in upam, da bo Evropa to resničila. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Lamstorf. Čisto na kratko bi se odzval na to, kar je povedal kolega Črnecki. E, določili smo pravila, diplomati drugih držav lahko sodelujejo na naših zasedanjih eh, lahko so naši opazovalci, smo odprti, ničesar nimamo, eh, kar bi morali skriti v svojih razpravah in zdi se mi dobro, da eh, ruski eh, veleposlanik vidi, kako potekajo naše razprave. V nedeljo bodo v Rusiji potekale volitve v Dumo in zamo, samo želeli bi si, da bi bile razprave v Dumi ravno tako eh, živahne kot v našem parlamentu. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa še zadnje glasovanje. Delegirana uredba komisije o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih, četrti člen z ustnim predlogom spremembe kolegice Beres. Najlepša hvala predsedujoči. Najverjetneje bomo zavrnili predlog tehničnih eh, standardov, ki nam jih je predlagala Evropska komisija, ker niso prisluhnili zahtevam našega parlamenta. Bi pa želeli ponovno potrditi našo zavezanost zaščiti malih vlagateljev in eh, želimo eh, postaviti pod vprašaj pravila na drugi ravni in to je tudi zapisano v našem ustnem predlogu spremembe. Dobro, zdaj sprašujem, ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe. Če ne, potem glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Zdaj pa glasujemo še o celotni resoluciji in moram vam povedati, da potrebujemo uh, eh, 376 glasov in zato, da bi se prepričali, da bo Eh, to število doseženo, bomo glasovali poimensko. Glasujte, prosim. Votul jeste. In... Konec glasovanja. Sprijeto. Najlepša hvala. Very tight. If I didn't, they would say, no, no, no. You... colleagues we have the explanation to the votes and i would like kolegi sledijo obrazložitve glasov in prosim da tisti ki odhajate pustite preostalim da obrazložijo svoje glasove